Dear colleagues. Dragi kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. Začeti moramo s to ustanovno sejo. Please take your seats. Prosim, sedite na svoje mesta. I would like to Rada bi začela sejo, prosim, sedite na svoja mesta, tudi tisti zadaj. Ok. Dobro. Hvala. Rada bi pozdravila vse danes tukaj popovdne, še prav posebej nove člane odbora uh, Libe. In tej seji bom predsedovala, dokler ne bomo izvolili predsednika odbora. Da seja se, pričin, seja se pričenja. Prosim, sedite na svoje mesto. Rada bi opomnila vse člane, da je namen naše današnje seje ustanovitev predsedstva odbora, torej moramo izvoliti predsednika in štiri podpredsednike v skladu z poslovnikom in sicer v skladu z členom 204. Najprej bomo izvolili predsednika. Prosim, kolegi, nadaljevati moramo. Čez nekaj minut se bo pričela naslednja ustanovna seja. Vas lahko torej prosim, da sedete na svoja mesta. Torej, najprej bomo izvolili predsednika, potem pa podpredsednike. V skladu z členom 200 poslovnika bodo glasovali naslednji namestniki. in sicer bodo nadomestili stalne člane. Za skupino ELS, Coelho, ki bo glasoval v imenu gospoda Bekarja, gospod Čaki v imenu gospe Olmajer, Barjes Tereza na, na mesto gospoda Ortingerja, gospa Morano na mesto gospe Makovej, gospa Tun na mesto gospe Matera, gospa Wotzenberg Kozak v imenu gospe Macole in gospod in gospa Mussolini na mesto uh, eh, gospe Holmeier. Tu je prišlo do manjše spremembe. For the SND, Miss... SND, gospod Kirkos, za gospod Fajon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 in gospod Karšen za gospoda Viliždomskega, gospa Linele za gospod Anderson in še ene spremembe je prišlo, gospod Lenar za gospoda Šuborja. Torej, vsa ta imena sem morala navesti, ti namestniki lahko glasujejo v imenu polnopravnih članov. Kar pa zadeva kvorum, Več kot 50 eh, eh, članov je prisotnih. Zato smo tudi dosegli sklepčnost, ki jo potrebujemo v odboru Libe. Torej, 15 članov je potrebnih, ena četrtina od 60 članov. Pa še ena sprememba za gospod Kingo bo glasovala gospa Relop Devon. S tem sem tudi povedala vse spremembe, sedaj pa gre za imenovanja. Imenovali bomo kandidate za mesto predsednika. Kako bo vse skupaj potekalo? Nominacijo lahko poda poslanska skupina ali pa vsaj pet odstotkov članov odbora. V našem primeru eh, so to vsaj trije člani. Kandidat mora biti bi polnopravni član odbora in uh, je moral oddati izpolnjeno izjavo o uh, finančnih interesih. Gospa Zigba. Like propose... Uh, Rada bi predlagala v imenu skupine socialistov in demokratov gospoda Kloda Moraesa za predsednika tega odbora. Hvala lepa, gospa Sipl. Claude Moraes, kolega iz skupine SND, je bil nominiran za kandidata. Še, se še kdo poteguje za to mesto? Ne. Potem sprašujem kandidata, ali se strinja z to nominacijo. Ja. Hvala, Claude. kandidat izpolnjuje vse eh, predpogoje, izpolnjuje tudi izjavo o eh, finančnih interesih in glede na to, da imamo samo enega kandidata, predlagam, da ga izvolimo z ploskanjem. Ali se strinjate z tem ali želite tajno glasovanje? Najlepša hvala, torej za ploskanje. Čestitke, gospod eh, Moraes. Kandidat je bil izvoljen s ploskanjem in vabim ga, eh, da zasede svoje mesto. Hvala lepa, kolegi. First of all, thank you, uh, Kinga, and thank you, hvala lepa, Kinga, in hvala lepa vsem kolegom za to veliko čast, da sem bil izvoljen za člana odbora Libe. Preden bom nadaljeval z uh, izvolitvijo podpredsednikov in uh, nikakor ne želim preveč odlašati, ampak vseeno bi se rad eh, zahvalil vsem nekdanjim članom odbora za eh, to izkazano eh, čast. Namreč ta odbor je zelo pomemben odbor, ukvarja se z vrednotami in nekdani člani odbora so se ukvarjali z zelo pomembno zakonodajo. Seveda je gospodarstvo najpomembnejša tema in sicer zaradi eh, tega, ker so tudi na tem področju vrednote zelo, zelo pomembne. In eh, poleg tega je tukaj tudi področje azila, priseljevanja, boja proti terorizmu, eh, nezakonitega dela. Eh, ta zakonodaja je ključnega pomena za Evropsko unijo, pa tudi za naš odbor. Torej, v veliko čast mi je, da sem postal predsednik tega odbora in zahvaljujem se vam za izkazano spoštovanje. Sedaj pa prehajamo na izvolitev podpredsednikov. V skladu z členom 204 bi rad najprej povedal, eh, kateri namestniki bodo glasovali. Gre za iste namestnike kot v primeru glasovanja eh, za predsednika. Torej, ta seznam ni uh, bil spremenjen in tako lahko kar preidemo na izvolitev podpredsednikov. Ali imamo seznam? Kar zadeva kvorum, več kot 15 članov mora biti prisotnih, tako da je kvorum bil dosežen. In uh, sedaj bi rad. Uh, pozval, eh, da podate nominacije za prvega podpredsednika. Hvala lepa. ELS predlaga gospo Kingo Gal za prvo podpredsednico odbora Libe. Uh, torej prva nominacija, gospa Kinga Gal. Imamo tudi nominacijo za drugega podpredsednika. Gospa Sipel, v imenu skupine SND predlagam kolegico Juliano Jotovo za drugo podpredsednico. Tretji podpredsednik. Nominacijo bo podala gospa Srčentini. Zeleni bi radi eh, nominirali Jana Filipa Albrehta za tretjega podpredsednika in še četrto podpredsedniško mesto. Spet ELS v imenu skupine ELS predlagamo Barbaro Kudricko kot četrto podpredsednico. Tako, sedaj imamo štiri nominacije. Lahko vprašam kandidate, ali se strinjajo z kandidaturo. Ja. Gospod Jotova, gospod Albrecht. Se vsi strinjate, ja? Mislim, da ste vsi oddali izjavo o finančnih interesih. Se lahko vsi usedete na svoje mesto? Se upravičujem. Demokracija mora prevladati tudi tukaj. Bom demokratičen predsednik, bom pravičen in demokratičen, nikar si ne ustvarite napačne slike. Lahko glasujemo o novih predsednicih tudi s ploskanjem. Ja, se strinjate? could ask, could ask the vice chairs to please take their place. Lahko prosim podpredsednike, da se usedejo na svoje mesta. Um, Dobro, kolegi. Prisrčno pozdravljam tudi podpredsednike, kolegi. Dve postopkovni vprašanji še moramo rešiti. Najprej moramo porediti, eh, potrditi koledar za naše seje do konca tega leta. Osnutek tega koledarja ste prejeli in zanima me, ali kdo, nas, ali kdo nasprotuje temu osnutku. Ne. Potem je ta osnutek. Ne. Prvi zadržek v času mojega predsedstva, Judith Srčentini. Ne. E, temu ne bi rekla zadržek. Rada bi le opomnila, da imamo dve seji v torek popovdne, ki se začneta ob 15. in končata ob 18.30. Prva se je 4. septembra in druga 6. novembra. Veste tako dobro uh, kot jaz, da seje ob četrtih popovdne nikoli niso velik uspeh. Ali menite, da boste ti dve seje res potekali? Yeah. Ja. Okay, Judith, thank you for um, helping me with my... Hvala, Judith. Hvala, da si mi pomagala pri moji otvoritveni seji. Konferenca predsednikov je o tem razpravljala. In glede na to, da je konferenca predsednikov uh, podala ta osnutek, ga bo konferenca predsednikov tudi spreminjala, tako da eh, ta zadržek že poznamo. Ima še kdo kakšno pripombo, kar zadeva koledar? Glede na to, da ste vsi novi oziroma da ste prvič na tej seji, bomo o tem razpravljali eh, tudi na seji koordinatorjev in se bomo k temu ponovno vrnili, ko boste imeli priložnost, da si koledar dobro ogledate. Drugo vprašanje, ki sem ga želel izpostaviti pa je sledeče. Konferenca predsednikov je odločila, da bo odbor Libe opravil predstavitev za komisarja za področje eh, pravosodja. 14. julija eh, zjutraj bo potekala ta predstavitev in eh, sodeloval eh, bo odbor Libe in priprave bodo potekale tukaj 10. julija. Gre za nenavadno zamenjavo gospi Redingove. Torej potrebujemo prehodno zasedbo tega mesta. Ali ima kdo kakšno vprašanje? Naslednja seja tega odbora bo. štirinajstega julija. Ima še kdo kakšno pripombo? Želite podpredsedniki še kaj dodati? Nekoliko ushičen uh, sem zaradi svoje izvolitve, upravičujem se, ampak vsem tistim, ki me že poznate, bi se rad zahvalil za vaše zaupanje. Novim članom tega odbora pa obljubljam, da bom vedno pravičen. Čaka nas uh, veliko pomembnih dosjejev ki bodo zahtevali veliko potrpljenja, veliko trdega dela in obljubljam, da bom trdo delal. Najbrž bom napravil eh, veliko napak, ampak eh, bom eh, pravičen. In to vam obljubljam za naslednji dve leti in pol oziroma za pet let, če me boste ponovno izvolili. Hvala lepa za vaše zaupanje, veselim se že sodelovanja z vami.